Good morning, dear colleagues. Dobar dan, kolegice in kolegi. Lahko začnemo z osmo točko dnevnega reda. In sicer preglede delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. Danes se bomo spet osredotočil na direktivo upravljenih, pravitelj eh, alternativnih investicijskih skladov in upravitelj alternativnih investicijskih skladov in same sklade. Lani smo razpravljali o tem področju. Julija 2015 je bilo poročilo in takrat smo se osredotočili na uporabo uh, teh šest, eh, eh, potnega lista za šest držav. To eh, je pomenilo, da smo se lahko ukvarjali le z omejenim področjem in zato smo pričakovali tudi dodatne um, ocene za ostale države in posledično uh, Eh, julija 2016 so pripravili poročilo za 12 eh, držav z oceno eh, od, po, po posameznih državah. Zelo zanimivo je, kaj je ESMA tukaj napisala in kakšno je mnenje komisije po 67. členu. Um, Direktive mora komisija sprejeti delegiran akt v treh mesecih, od sprejetja poročila in zato pr, eh, pr, pr, eh, pozdravljam predstavnike ESME in dajem eh, besedo za kratko predstavitev. Najlepše hvala, Roberto, za to predstavitev, dragi člani Evropskega parlamenta, dame in gospodje. Vesel sem, da ste me povabili na odbor Ekon, da spregovorim o, eh, es, eh, o tem, kaj meni ESMA glede eh, potnega lista in AIFMD. Zanimivo je, ali bomo to razširili tudi na druge države, ampak predno se tega lotim, naj vam razložim kontekst. Politični dogovor je bil dosežen na ogledu E FMD-ja o 2010 in o tem, kako bomo potni list razširili za ne, e, članice Evropske unije v čim krajšem času. Ocenjevali e, smo jih posamično in ne v bloku, zaradi tega, ker se nam je zdelo, da je to edini način, da ustrezno naslovimo vse kriterije v okviru direktive. Eh, ra, pomembno je bilo eh, razlikovati med različnimi situacijami v državah, tretjih državah, kot je eh, dostop do evropskih skladov in upraviteljev ter regulatorni okvir direktive o upravljitev alternativnih investicijskih skladov. Uh, Eh, uporabili smo metodologijo, ki je upoštevala eh, metodologijo iz direktiva sprva zaščita investitorjev, drugo izkrivljanja trga, tretje konkurenčnost in štiri in na zadnje eh, sistem tveganja. Jaz smo ugotovili, da ni bistvenih ovir glede teh štirih elementov in eh, podaja eh, pozitivni nasvet. Eh, pregledali smo to le za nadzornega in regulatornega vedika. Druge vprašanja, kot so fiskalne vprašanja in eh, vprašanje. Eh, preprečevanja pranja denarja eh, ni nekaj, kar smo pregledali v ESMI ker se ne smatramo pristojne. 1. Eh, eh, julija 2015 eh, smo takrat šest držav ocenili, Grnsi, Hongkong, Jersey, Švica, Singapur in Združeni, Združene države. Can you please be quiet? It must be said that there is očitno eh, ni eh, najboljšega načina za to eh, selekcijo. Upoštevali smo kar nekaj faktorjev, kot je obseg že opravljenih dejavnosti z strani entitet iz teh držav v okviru režimov za naložbena sredstva. In upoštevali smo tudi napore deležnikov iz teh držav. Prvo, eh, na svet je bil pozitiv glede eh, razširjanja eh, na Guernsey in Jersey. Tudi Švica je bila dobro ocenjena oziroma pozitivno z nekaterimi spremembami, ki se nanašajo na nacionalne regulatorje. Nismo pa dosegli dokončnega mnenja glede ostalih treh držav. Združ Evropske inštitucije eh, mogoče se bodo odločile za eh, poznejši eh, sprejem eh, odločitve tudi glede drugih eh, oziroma tret, ostalih tretjih držav glede eh, širjenja potnega lista. Eh, decembra 2015 smo od Evropske komisije dobili eh, zahtevo, da pregledamo Eh, učinkovitost izpeljave zakonodaje in v pričakovan eh, pritok eh, sredstev iz ostalih jurisdikcij, na katere se namerava razširiti potni list. In tukaj so do dodana še šest drugih držav. Razen tega je ESMA 18. Eh, julija še dodatno eh, podala drug nasvet in v, ocenili smo še 12 eh, ne članice Evropske unije. Naslednja na, nasvet pa je, da se razširi režim na Kanado, Grnsi, Hong Kong, Japonsko, Jersey, Singapur in Švico. Tako Hong Kong in Singapur uporabljajo eh, režime, <clears throat> ki omogočajo vključev usic eh, samo nekaterih investitorjev. Kar zadeva Avstralijo, ESMA ugotavlja, da ni bistvenih um, za ovir, da bi uporabili ta uh, potni list v okviru tako imenovanega Classholder Relief, ki je trenutno na voljo samo nekaterim državam članicam. Uh, Kar se tiče Združenih narodov, kar se tiče um, konkurence in uh, eh, izkriviranja trga, mislimo, da ni uh, nobene bistvene ovile, ovire vendar ESMA meni, da v primeru eh, trgov, ki jih eh, upravitelji tržijo profesionalnim investitorjem eh, in, in vključujo javne ponudbe, predstavlja neenake pogoje za evropske in neevropske sklade. Pri tem pa veljajo drugačna pravila kot tista za evropska sklade v Združenih državah Amerike. ESMA je torej predlagala, da evropske inštitucije vključijo uh, opcije za zmaševanje teh rizikov. Za Bermudo in uh, Kajmanske otoke nismo mogli doseči dokončnega mnenja oziroma priporočila ali nasveta. Um, seveda pa je pot potrebno upoštevati tudi eh, dokončna pravila. Eh, pri Isle of Man eh, smo ugotovili, da je zelo težko oceniti, ali so eh, investitorji zaščiteni. Eh, tri področja eh, so, kjer moramo še v ESMI delati kratkoročno. Še naprej bomo raziskovali Bermudo in Kajmanske otoke, da pridemo do končne odločitve, ali naj potni list razširimo na te dve državi. Potem bomo začeli ocenjevati tretjo skupino neevropskih držav, kjer bomo imeli več razumevanja. Eh, situacije. In tretje, začeli bomo um, postavljati e, širši okvir. E, to pa vključuje priprave za, e, v ESMI, da odigra pomembno vlogo, ki jo ima pri e, vzpostavljanju oziroma širitvi uporabe potnega lista. Upam, da bomo to uspešno e, izvedli, zahvaljujoč dosedanjih prispevkov ESME eh, na področju neevropskih jurisdikcij. Upam, da sem vam s tem eh, pomagal z eh, predstavitvijo tega dokumenta in zanima me, kakšna so vaša mnenja na tom področju. Najlepše hvala, Steven. Sedaj je komisija. Dobro jutro. Hvala lepa, da ste me danes povabili ko razpravljamo o prvem priporočilu ali na svetu ESME in to smo počeli že lani, moramo spet eh, izpostaviti eh, ocenjene države. Izpostavili ste eh, možen vpliv na prvem pro, na proračun in upoštevaje uh, konkurenčnost in uh, boj proti pranju denarja, je komisija postavila nov uh, rok uh, z pripravo širše, uh, ga, širše ocene z vključitvijo več držav članic. To smo uh, 15. julija tudi prejeli in sedaj ocenjujemo priporočilo oziroma na svet ESME. Že sedaj lahko rečemo, da je sedanja ocena bistveno boljša, še zlasti, ko gre za uh, izpeljavo uh, pravil um, eh, AIS v tretjih državah. To je kompleksno metodološki izziv. Težko je najti um, podatke, pa tudi razviti eh, metodologijo, ki bi dobro ocenjevala možne spremembe na trgu. In še vedno se ukvarjamo z vprašanjem, ali lahko eh, tretja država zagotovi ustrezen nadzor nad izvajanjem eh, pravil AIS, za AIS in ali se memorandumi o razumevanju eh, pred, eh, uporabljajo kot dobra osnova za tako sodelovanje in ali bodo regulatori v tretjih državah eh, sposobni obvladovati velik pritok sredstev in še vedno izvajati nadzor. Ravno tako po direktivi tretje države morajo imeti biti, biti skladnje z uh, konvencijo o davkih eh, OECD ter upoštevati uh, politike za boj proti pranju denarja. Ekon uh, meni, da uh, se to povezuje tudi z pošteno uh, davčno konkurenco. To ni bil del. Uh, ocene ESME in njenega priporočila in to sedaj ocenjuje sama komisija. Kot veste, eh, komisija vodi eh, zelo ambiciozno strategijo za boj proti izogibanju davkov, eh, vključuje mnogo podjetij znotraj notranjega trga, pa tudi v tretjih državah. Evropska komisija je pripravila pred kratkim lestvico Eh, oziroma rezultate eh, po posameznih državah ter eh, na osnovi tega bo pripravila tudi seznam tretjih držav, ki niso kooperativne. Nismo še v poziciji, da bi ocenjevali to glede na potne liste. Ni v navadi, da bi potne listi dajali tretjim državam, Eh, zaradi tega smo posebej previdni, eh, upoštevaje eh, celotno vse implikacije in ne želimo se prenagljati pri odločitvi glede na Eh, v tem trenutku je težko napovedati, kakšna bo izid naše ocene. Komisija eh, pregleduje vse kriterije na prvi ravni in upošteva vse eh, komentarje, ki jih je prejel od odbora Ekon. Zelo nas zanimajo vaša mnenja glede različnih zadev, ki sem jih ravno kar omenil in hvala za vašo pozornost. Thank you very much. Najlepša hvala. In tudi jaz sem enako previden, všeč mi je ta pristop, dajem besede kolegom, sprva poročevalka, sicer pa pritikanjem. Hvala lepa, gospod predsednik predsedujoči in hvala tudi predstavniku ESME in komisije za zadeve, ki ste jih izpostavili. Po mojem mnenju je pristop, ki smo ga do sedaj uh, imeli, uh, trden in uh, dober. Nekako je uh, v skladu z previdnostnim načelom. Uh, ko potni list eh, uvedemo oziroma ga razširimo, potem moramo to že na začetku narediti, kot je treba. Tri vprašanja imam v tem smislu. Eh, ravno kar smo eh, slišali, kaj je rekla komisija o, o točkah ocene in da je sedaj še prezgodaj ocenjevati odgovore, vendar bi rada razmislila, kakšne informacije imamo, eh, koliko se lahko zanesemo na kompetenco lokalnih oblasti za nadzor in sodelovanje. Potem druga točka, o kateri smo razpravljali in to ni del ESME oziroma ocene ESME in to je eh, pravila eh, in izvajanje proti pranju denarja in tudi v povezavi z um, obdavčitvijo uvoza. E, zato se navezuje v vprašanje, koliko e, časa pa bomo potrebovali za pripravo, e, ustrezno pripravo ocen. In še eno vprašanje, kaj se vam zdi primeren raven za različne države prosilke, da postavimo enake pogoje? in kako naj se ta pravila izvajo, ko gre za potni list. Ali imate eh, pri tem kakšno mnenje ali oceno? In ali lahko date neko splošno smernico, v kakšnem časovnem okvirju razmišljamo, tako da, eh, si, eh, da predno lahko začnemo s temi potnimi listi. Mislim, da je dobro stvar narediti že od začetka dobro, kot pa potem uh, posamično uh, se prenagliti in uh, hiteti. Ja. Hvala lepa in sedaj za skupino SND uh, per, Pervaž Berez. Najlepše uh, hvale. Kolegica je bila za to. Uh, pristojna, ampak govorila bom v njenem imenu. Najlepše hvala komisiji in ESMI za uh, njihove predstavitve. Imam občutek, da hodijo po tenkem ledu, uh, ko sploh načinjajo to temo. V obih prezentacijah so omenjali pasti in nevarnosti pri definiranju tega potnega lista. Glede na zakono, različne zakonodaje, mnogo je bilo kritike zakonodaje in eh, tukaj naj eh, reguliramo najbolj kreativne igralce na finančnem trgu. Eh, Gospodu Majerju bi se rada zahvalila, da je izpostavil davčni vidik in boj proti pranju denarja. Tudi na to se je potem navezala komisija. Za nas v tem sektorju je to ključnega pomena. In ko ocenjamo, ocenjamo, ali naj izdamo nekomu potni list ali ne, zaenkrat ne moremo eh, se še nič odločiti, ne glede na to, kakšna je ocena oziroma priporočilo ESME. In čeprav je eh, komisija rekla, da v smislu davkov in boja proti pranja denarja tukaj nimamo težav. S v primeru Bermude in Kajmanskih otokov eh, smo ugotavljali še nekaj problemov, eh, kar zadeva. Eh, davke. In uh, tudi od komisije bi rada slišala njihovo mnenje, na osnovi česa imajo pomisleke. In na osnovi tega, kar bomo potem slišali, je mogoče smiselno reči, da smo zaskrbljeni zaradi nadzora, ki, se, ki mogoče ne bo sorazmeren. Uh, Eh, enaka obravnava držav članic eh, v, glede dostopa do trga v eh, Hongkongu in Singapuru. Ali tukaj je kakšna neenakost in potem še vpliv tega potnega lista na evropski trg, kje smo pa tam, kako vi ocenjujete, da bo to vplivalo za države, ki jim iz držav, ki jim za katere predvidevate oziroma svetujete, da jim izdamo potni list. Kako bomo potem to vse povezali z tem, da bo verjetno sprožen 50. člen uh, marca, Guernsey in Guernsey uh, eh, mogoče ne boste tako problematična za potni list, ampak ne glede na to, uh, tega ne smemo ne upoštevati. Svet Kamal. Kamal. Thank you, Chairman, and thank you. Uh, I also like to thank ESMA and Commission. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lani, ko smo o tej direktivi eh, razpravljali, sem tudi govoril o potnem listu in eh, seveda e, zamuda pri izvajanju direktive v nekaterih državah članic je še. Eh, otežila ocenjevanje. Podpiramo pristop od, eh, po posameznih državah in tudi razlikovanje glede na eh, različno stanje dostopnosti do trgov, potrebe eh, po sredstvih in tako dalje pri, v, v skladu z 67. členom direktive naj bi počakali, da ESMA pripravi oceno za dovoljšne število neevropskih držav. Eh, v, eh, Kriteriji za oceno so postavljeni v uh, uredbi na prvi ravni in tukaj smo v parlamentu veliko razpravljali o tem vprašanju, ampak uh, jasno je, da tretje eh, države morajo imeti režime, ki bistveno zaščitijo potrošnike in eh, minimizirajo tveganja. Eh, važno je sodelovanje med urad uradi oziroma oblastmi sistem zmaševanja tveganj, taki režimi, ki omogočajo nadzor v tretjih državah. Eh, pregled po državah od ene do druge je sedaj izveden in eh, zanima pa me, kaj ESMA meni o izvedljivosti tega režima, kot se predlaga. In ESMA ravno tako sprašujem, kaj eh, načrtuje glede prihodnih nacionalnih režimov za naložbe na sredstva. To je dobrodošlo in dobrodošlo. Zanima me, kaj eh, bo komisija naredila oziroma od nje pričakujem, da bo hitro ukrepala pri eh, izdaji potnih listov posameznim državam. Hvala. Eh, no, Thank you. Good morning. Um, I have. Najlepša hvala. Štiri vprašanja imam. Kakšna bodo naslednje koraki v komisiji glede na pozitivno priporočilo ESME o razširitve eh, potnega lista na omejeno število eh, tretjih držav? Ali bo komisija sprejela delegirane akte v skladu z temi rezultati, temu omejenemu številu eh, potnih držav? držav, tretjih držav, ali bo pa eh, to, eh, ta seznam razširila, eh, še predno se postavijo pogoji. Kakšen je pristop komisije? Pomemben cilj za potnili za tretje države je splošna rast in investicijske priložnosti za evropske vlagatelje, še zlasti za nizkimi obresnimi merami. Komisija je zahtevala oceno, kako, uh, tretji, kako režimi tretjih držav vplivajo na notranji trg. Od ESME hočemo izvedeti, ali se je taka ocena izvedla in če ja, kakšni so zaključki. Če ne, uh, ali bo ESMA. Uh, naprej ocenjevala uh, konkurenčnost evropskih alternativnih skladov v povezavi z režimi v tretjih državah. Kako komisija vidi izdajo potnih listov v kontekstu Brexita? Po izjavi uh, eh, premijeke May uh, lahko predvidevamo, da bo eh, Združeno kraljestvo zapustilo notranji trg in kako bomo potem, eh, ali bomo potem tudi Združenemu kraljestvu izdali potni list kot tretji državi, ali bo to komisija avtomatično naredila na osnovi dejstva, da že upošteva Eh, vsa pravila direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in kakšen bo torej pristop. Ali bo uh, se ta eh, sistem obnesel, kako bomo zagotovili, da bodo države, ki imajo dostop do potnih listov, še naprej eh, spoštujejo pravila in kakšen bo ta postopek in kako se bo s tem eh, procesom upravljalo. Hvala. Uh, e Hvala lepa. Še kdo izguje? Ne? Zeleni? Sven Gigurt. So, I think this... Hvala lepa. Mislim, da je ta razprava prišla v pravem času. Kaj ti predolgo naš odbor ni bolj podrobno se ogledal potnih listov in ekvivalentov. Bili smo zaposleni zakonodajo, sedaj pa si moramo bolj pogledati izvajanje. Mislim, da obstajata dva velika dve veliki vprašanji, zakaj so ekvivalentni potni listi zdaj tako pomembni. Sedaj imamo veliko bolj odločne cilje, kar se tiče obdavčitve in ukrepa proti pranju denarja. In te ekvivalente lahko uporabimo za to, da bolj pritisnemo pri teh vprašanjih. In ne smemo biti naivni. Zato mislim, da je pomembno, da komisija pripravi jasno strategijo, kako bomo pravila za potne liste in za ekvivalente uporabili za boj proti finančnemu kriminalu. Drugič, ključno vprašanje, kar se tiče Brexita. Če poslušate, če si ogledate razprave v Združenem kraljestvu, nekateri od kolegov Said pravijo, ustvarimo Britanijo kot nekakšno davčno oazo tik pred skupnim trgom, na pragu skupnega trga. Ne smemo biti naivni. Ne smemo dovoljevati, da se ustvarjajo precedensi, ki bodo potem v pogajanjih vodili do tega, da boste imeli ekvivalente, da bodo ekvivalenti za določene države. Seveda, zakaj potem tega ne bi dali tudi komu drugemu. In tako da moramo biti previdni, da ne bomo ustvarjali precedensov. Nihče pa tudi naj ne misli, da bo precedens, ki je bil v preteklosti že podan, se lahko nadaljeval brez kakršnih koli posledic in premislekov za združeno kraljestvo, da bi se to kar nadaljevalo nekako logično. Mislim, da moramo biti zelo previdni, da ne ustvarimo precedensov in nihče ne more vzeti za samo po sebi umevno, da bo prišlo do logičnega podaljšanja katerega koli precedensa. To moramo torej si ogledati veliko bolj politično, kot je bilo do sedaj. Sedaj pa še konkretno vprašanje, kar se tiče samih smernic. Na sveti ESME, kar se tiče uporabe IFMD in potnih listov za IFMD, to temelji na 67. členu četrtem odstavku, kot je dejal Steven. Ta člen navaja glavne ovire, ki so že bili, bile navedene. Kljub temu pa je potem v teh smernicah veliko bolj omejen pogled. Izbrali ste si samo nekatera vprašanja, drugih pa niste omenjali. Zato me zanima, ali pravila, ki jih imamo, kar so vzvodenja in plač tiče, ali bomo to vzeli resno. To so točke, ki so prišle v AIFMD zaradi žel parlamenta po velikem nasprotovanju Združenega kraljestva. Pa vsaj nekaj naših stališč je preživelo. Zakaj teh pravil sedaj ni v tem dokumentu, ni bilo prevzetih, ko govorimo o potnih listih in ekvivalentih? Lahko razložite bolj podrobno ESMA in komisija, torej, katere korake priporočate v smeri bolj doslednega, odločnega okvira za oceno ekvivalentov, kar se tiče dostopa do skupnega trga prek potnih listov. Kako boste torej razvili širšo strategijo in vprašanje za ESMO, kako boste zagotovili, da bodo vaše smernice se ugledale tudi ta vprašanja, ki jih je parlament, za katere se parlament že dolgo bori. Hvala lepa. Še kdo? ENF, EFDD, nikogar ni. Tako da dobi besedo najprej ESMA, prosim. Uh, uh, Hvala lepa poslankam in poslancem odbora za pozitivne povratne informacije in pripombe v našem delu. Naj odgovorim na nekatera vprašanja. Vprašanje obdavčitve, o tem bo govorila komisija. Kot smo dejali v našem nasvetu, se naš mandat osredotoča na zakonodajen nadzor. Vprašanje obdavčitve pa bo potrebno oceniti v naslednjem krogu, ko se bo komisija tega lotila. Nasplošno, kar se tiče vprašanj in pripomb, kako sistem deluje, je potrebno vedeti, da je sistem, ki ga imamo pod IFMD, nekaj, kar ni običajni ekvivalenten sistem. Takoj, ko imamo ekvivalenten sistem, ko je neka država kvalificirana kot ekvivalent, potem prevzamemo vso, sprememo vso zakonodajo iz te države. To je sedaj razlika pri AIFMD. Kljub temu cenam in kljub dejstvu, da bomo ocenevali države in bodo dobili zeleno luč za potne liste, bodo morali registrirati v eni od držav članic EU in bodo vseeno morali izpolnjevati pravila AFMD. Kar se tiče specifičnega vprašanja plač in kar se tiče zvodanja, tukaj bomo še vedno imeli zahteve za upravljavce teh tretjih držav, registriranih v EU, da bodo izpanevali torej, zakonodajo EU in tudi, da bodo nadzorovani. To je torej razlika od sistema ekvivalentov. Potem pa tudi EMU, tukaj se moramo strinjati in EMU mora pomagati potem nacionalnim regulatorjem v EU, da bo upravljalec strete države, ki je registriran v EU, izpolneval vse pogoje. zavrnili smo že nekatere države, zato ker se nismo mogli dogovoriti znotraj EMU, niso dovoljevali pregledov na terenu in torej niso izpolnjevali zahtev AFMD. Kar se tiče Hongkonga in pripomp glede dejstva, da ima nekateri skladi privilegirani položaj v Hongkongu, skladi iz EU, ki se prodajo ali naložbenikom v Hongkongu, da imajo torej nekatere države članice privilegiran status, druge pa ne. To smo podali kot pripombo, kajti res je, razmere so neobičajne. Hongkonške oblasti so to storile, sicer imamo ekvivalenten nadzor po EU. Moramo povedati, da AIFMD pravzaprav ne govori o teh sredstvih. V nekaterih primerjih se lahko to prodaja manjšim naložbenikom. Ko pa naprimer Hongkonški sklad pride v EU, še vedno obstaja možnost, da bodo nacionalne države članice blokirale prodajo proizvodov majhnim delničarjem. To torej omenjamo kot vprašanje, ki se ga moramo zavedati, vendar pa moramo vedeti, da je konec koncev AFMD v bistvu namenjen tem skladom potem pa dveh ravni v ZDA. Na splošno pravimo, da obstaja razumna recipročnost skladov, ki prihajajo iz ZDA v EU in obratno, razen ko prihaja do javne ponudbe. Potem je nekoliko teže za naše sklade, da gredo v ZDA kot obratno. Torej, če bi razširili potni list na samo tiste sklade iz ZDA, ki ne vključujejo javnih ponudb. Potem pa še nekaj glede Brexita in razmerje s to razpravo danes. Dve pripombi. Najprej pripomba bila, če bi imeli identično uporabo. In seveda, najprej moramo videti, kaj se bo zgodilo, kaj bo išlo. Kot strokovnjak se ne bom to vtikal. Naj pa razložim tehnične elemente, kako AFMD deluje. Gre za nadzor in zakonodajne zahteve. Vendar pa zahteve za dostop niso v AFMD. In točno o tem govorimo danes. Recipročnost, vzajemnost, dostop to ni v AFMD. O tem govorimo danes. Torej, če bi potekala razprava o prihodnje na to temo, moramo vedeti, kako bi dostopne določbe delovale v obe smeri. In potem Guernsey in Jersey. Oceno smo naredili v trenutnih razmerah s trenutnim razumevanjem zmogljivosti, kar se zakonodaje in izvrševanja teh dveh pravnih sistemih tiče. Še eno vprašanje bi dodal sam, tehnično. ESMA ne obravnava vprašanj, ki so povezani z davki in pranjem denarja, ste dejali, samo ocenjuje zaščito naložbenikov, konkurenčnost, nadzoruje sistemska tveganja, skrivanja trga. To je iz 67. člena četrti odstavek. Potem pa ta člen tudi pravi potem, da v skladu s pravili, ki so v členih 35 in 37 in 41, na teh členih imamo tudi referenco na davčna vprašanja in pranje denarja, mar ta določba ne pomeni, da je potrebno oceniti potem oba kriterija, ne samo tiste štiri, ki so našteti temveč tudi vse druge elemente, ki dovoljujejo uporabo potnega lista v skladu s pravili, ki so širši, torej zelo tehnično pravno vprašanje. Thanks a lot for that question. Uh, indeed, those. Uh... Ja, res je. Ta vprašanja, kar se tiče obdavčitve, so omenjena v členu, ki ste ga omenili, vendar pa gre za prerekvizite, ko moramo podpisati določene dokumente, to je Svengentner omenil v vodoma. Zato mislim, da moramo ločevati to od kriterijev, ki so omenjeni v 67. členu četrti odstavek. In tukaj imamo konkurenco enega od kriterijev in potem imamo torej sredstva, ki so v 67. členu četrti odstavek okviru mandata ESMA. Kar se tiče politike obdavčitve, pa to ocenjuje komisija. In to sem tudi razumel iz tega, kar je povedala komisija. Sven Gentner. Thank you. Commission. Hvala lepa, komisija. Thank you. Um, to start with the questions about... Hvala lepa. Naj začnem z Brexitom. Posledice. Seveda, razumeli boste, da ne bom špekuliral glede različnih scenarijev, ki so bili omenjeni, lahko pa povem, da smo previdni, celovito gledamo na vse in odobrimo potni list tretjim državam šele po podrobni analizi. To pa bo zelo KPC časa. Kar se tiče sponovanja kriterijev tretjih držav, za potni stan FMD in kako bi to delovalo. Steven je to že razložil. Seveda smo odvisni od sodelovanja med našimi nadzorniki in nadzorniki v tretjih državah. Eh, memorandum o soglasju, ki je bil podpisan, je tu pomemben. In seveda bi teoretično bilo možno tudi. Da in potem spet odzamemo že odobreni potni list. Seveda pa smo odvisni od predvsej dela, ki že teče, tudi vašega tukaj v odboru. Imamo razvoj na področju pranja denarja in kot sem že omenil, bomo pripravili pri komisiji seznam. To je potem odvisno od naslednjih korakov časovnega razporeda ko smo torej odvisni tudi od dela druge, predno lahko napredujemo in predno bomo imeli dovolj trdno podlago, da lahko sprememo odločitev tudi glede obdavčitve potnega lista tretjih držav. In potem končno lahko potrdim, da si vprašanje ekvivalentov in potnih listov tretjih držav ogledujemo tudi širše, vendar pa je prezgodaj, da bi šel v podrobnosti. Hvala lepa. Prosim, gospa Peti Kajnen. Uh, Nobeden od vaju pa ni spregovoril o časovnici. Koliko bi ta postopek lahko trajal? Lahko pa date kakšno pripombo na to temo? Asma first. Frej Esma. Really Mislim, da mora o tem spregovoriti komisija. levi delež dela smo upravili, sedaj pa se mora komisija odločiti o časovnici. Dva vidika sta, najprej moramo praviti še nekaj analiz mi sami, kar se tiče izvrševanja, pa tudi kar se tiče motor na trgu. Kaj bi to pomenilo? Jaz smo tukaj opravila že veliko dela in nasveti so se izboljšali vendar pa smo previdni, želimo biti prepričani, da se bomo odločili na pravi podlagi. In potem, poleg tega, poleg vseh ta vprašanja, obdočitve niso pa samo v naših rokah, ker pač nimamo nadzora nad vsem in ne moremo napovedovati, kdaj točno se bodo postopki druge zaključili in kdaj bomo sposobni sprejeti odločitev. Tako da točnega časovnega razporeda v tem trenutku ne morem dati. Thank you very much. I think, uh... Hvala lepa. Mislim, da je tole bila pomembna izmenjava mnen. In mislim, da je previden pristop, to je moje osebno mnenje, pravilen. Jasno pa je, da cenim to, kar je dala komisija, glede dodatnih posledic dela, ki teče glede vprašanj obdačitve in pranja denarja. Tega odbor verjetno ne bo kar tako sprejel. Glede odločitve o potnih listih, če bi nasprotovali temu. Tako da je previdnost resnično na mestu. In Še naprej bomo sodelovali in razpravljali o tem pomembnem elementu izvajanja naše zakonodaje. Hvala lepa. Dear colleagues, Spoštovani kolegi, gremo na točki 9 in 10. Listninjanje. Kot veste, smo konec julija dobili okrog 400 prilogov sprememb, kde je listninjanje STS in približno 150 za 10 točko. Torej, veliko dela za oporočevalca in sedaj bomo obravnavali te predloge sprememb in upaj, da bomo potem dosegli tudi kakšne kompromise. Najprej listnine na STS in besedo dobi Paul Tank, prosim. Um, Hvala lepa. Mislim, da se vsi strinjamo v parlamentu, glede na razprave, ki smo jih imeli, da smo se nekaj naučili iz eh, finančne krize. In da parlament mora odgovoriti na vprašanje, ali so proizvodi, ki so bili nekoč toksični, sedaj že varni. In seveda, Evropski parlament mora to raziskati in dati verodostojen jasen odgovor na to vprašanje. Iščem podporo v parlamentu in mislim, da bo to edini način, da damo prepričljiv odgovor. Majhna večina bo pomenila dvome in oklevanje v proces lisninjenja. To pa ni dober začetek za trg. Če smo se kaj naučili iz finančne krize, politehnično, bi se želeli, da še želimo likvidnih grobih trgov v dobrih in slabih časih, torej resnine, je bil zanesljiv vir financiranja, vodi do diverzifikacije tvegan sistemskih finančnih institucij na nesistemske najbolje in povrne zaupanje v proizvode za resninjenje, tako da potem ne bo težav v slabših časih. To seveda ni enostavna naloga. vidimo drugorazredne hipoteke v ZDA, kako težko je seveda potem ustvariti dober proizvod, ki mu bo moč zaupati tako v dobrih kot slabih časih. Sedaj pa na predloge spremem. Kratek pregled, kje vidim možnosti za dosego kompromisov, kje pa vidim tudi še potrebo po iskanju poti do kompromisov. Globli likvidnostni trg mora biti pregleden, to je jasno, tu se strinjamo, za udeležence na trgu in za nadzornike je jasno, da morajo vedeti, kateri proizvodi so na voljo in imeti dostop do njih. Mi v parlamentu skupine pa si tudi želimo doseči ta cilj pod pogojem, da bodo predlogi tako realistični kot tudi so razmerni na tem delamo, da ne bi torej podvojevali prizadevanj istočasno, pa da bi imeli tudi boljši pregled na tem, kaj je na trgu in kaj tiči za temi sredstvi. Kar se tiče uskladitve interesov, mislim, da resnine ne, ne bi vodilo do učenega distributivnega sistema. To vse skupine izpostavljajo, vendar pa potem vstaja nesoglazje in to je pomembno vprašanje, kako doseči skladovanje interesov. Mislim, da je kar nekaj elementov v predlogu, ki potrebujejo še nadaljno razpravo. Najprej, kar se tiče. Zadržanje tveganja. Nekateri menijo, da bi naj bili pri 5 odstotkih, pa tudi do 50 odstotkov smo že prišli, tako da bo potrebno priti do soglasja. Potem pa še certifikacija tretjih, tretje strani, kdo je odgovoren in tudi sankcije. Tukaj mislim, da moramo združiti razpravo o skrivanju interesov s temi tremi elementi. Vprašanje, o katerem še ni bilo govora, o tem pa bo govor to so ABCP-ji, ena skupina jih želi, druga skupina je podala drugačen predlog, kar se tiče dospelosti, dožine posojil. Tako da imamo kar nekaj predlogov sprememb, ki so povezani s tem in tukaj bomo morali najti kompromis. Na kratko, zmanjkuje mi časa, se pravičujem. 4-5 minut, se bi pripričan, da lahko govorim. Mislim, da bomo morali trdo delati za dosego kompromisa, ki bo temeljil na globokem likvidnostnem trgu v dobrih in slabih časih. In velika večina v Evropskem parlamentu je ključna, da bomo dali jasen znak, da so ti proizvodi taki, da počnejo to, kar morajo početi. Bo pa težko podati dosleden predlog. To moramo zagotoviti. Nekdo mi je dejal, da se zdi, kot da smo razstavili motor, sedaj pa ne strokovnjaki spet sestavljajo motor. In to mislim, da je tista težava. Če želimo imeti proizvod lesnine, ki bo standardiziran, preprost, varen v slabih časih, potem mislim, da moramo podati dosleden predlog. Seveda pa bom prisluhnil političnim prednostnim nalogam političnih skupin, pozorno bom prisluhnil, upam pa tudi, da bodo tudi politične skupine razmislile o tem, kako doseči kompromis in kako doseči veliko večino v našem parlamentu. Hvala. Thank you. Thank you very Hvala. Sedaj bomo prisluhnili poročevalcem političnih skupin, najprej EKR. Hvala, predsednik. Naj se zahvalim poročevalcu Pavlu Tangu. No, te, ti dve poročili sta povezani, zato bi morda bilo dobro govoriti o obeh. Hvala tudi poročevalcem v senci in tistim, ki so predlagali predloge sprememb. Vsi se zavedamo tega, da je zagotavljanje kapitala bistveno za nadaljevanje delovanja Evropske unije in listinjenje je brez dvoma prvi korak za to, da dosežemo cilje, ki smo se jih zastavili. Pomembno je vedeti tudi naslednje. Trg za listinjenje je bil skoraj da nerazvit pred krizo. Med trajanjem krize pa je ta trg ustvaril manjše izgube. Kljub temu pa je listinjenje doživelo stigmatiziranje in ta stigma je še vedno danes prisotna. Zato se Eh, pogovarjamo o tem novem predlogu. Ne smemo pozabiti še nečesa. Gre za dva cilja. Prvič zagotoviti finančno stabilnost in drugič pripeljati Evropo nazaj v čase trajnega in zdržne, zdržne rasti. Sam se bomo sredotočil na najbolj pomembna vprašanja, ko gre za ta del listinjenja najprej pristopi. Poročevalci v senci so predlagali več amandmajev o odprtih vprašanjih. Verjetno gre tukaj za najbolj delikatna vprašanja. Sam poskušam prilagoditi nekatere pristope, ki ste jih predlagali, istočasno moramo zagotoviti, da države članice ne bodo uh, kaznovane zaradi kreditnih IFC-ev. Unija kapitalskega trga tukaj še ni velik uh, subjekt, ko gre za listinjenje pa bi ravno ta trg moral zagotoviti dostop do novih sredstev. Majhna in srednje velika podjetja iščejo nove vire za financiranje svojega delovanja, torej ne samo pri lokalnih bankah, temveč tudi z uvaljanjem lastnih delnic na tujih eh, borzah, In če ne bomo mi dosegli cilja, ki smo si ga zastavili, bomo naredili iste napake kot v preteklosti. MSP bi morali postaviti v ospredje tega predloga. In če hočemo to doseči, je pomembno pogovoriti se o dveh zadevah. Kako zagotoviti fleksibilnost pri listinjenju in tako pomagati MSP-jem. kar zadeva ABCP-je in te programe, mislim, da tukaj moramo zagotoviti ustrezno ročnost sredstev. Če tega ne bomo ne naredili, bomo kaznovali MSP-je, ki poskušajo uporabiti listinjenje. Kar zadeva kapitalske zahteve, predlog komisije in sveta po našem mnenju gre v pravo smer. Seveda pa je to povezano tudi z zadržanjem tveganja. Tukaj potrebujemo bolj celovito rešitev, če upoštevamo to, kar je povedal že gospod Tang. To so glavne zadeve, ki sem jih želel tukaj omeniti in o katerih upam, da bo tekla razprava in veselim se vaših predlogov in mnen. Hvala. Thank you very much. Hvala. Gospod Kalas. Hvala, predsednik, kolegice in kolegi. Obema poročevalcema bi se želel zahvaliti, pa tudi poročevalcem v senci za delo upravljeno do sedaj. Obstaja nek skupni element. Hočemo imeti listinjenje, ki bo bolj varna metoda za zagotavljanje financiranja realnega gospodarstva. Tukaj obstajajo veliki problemi. Včasih se mi zdi, kot da hočemo zgraditi avtocesto za 4-5 oseb. Istočasno hočemo zagotoviti varnost tudi z zapovedovanjem uporabe varnostnega pasu, potem pa ti avtomobili ne smejo voziti več kot 10 km na uro. Kaj moramo narediti? ne smemo ustvariti nekih umetnih ovir za realno gospodarstvo, temveč moramo zagotoviti varnejše listinjenje in da bo listinjenje mm, sredstvo za doseganje pravih eh, rezultatov v realnem gospodarstvu. Več varnosti, več preglednosti potrebujemo v ta namen, ampak potrebujemo privlačno listinjenje in listinjenje, ki je izvedljivo v praksi. No, to prvo preglednost smo že nekako dosegli, nismo pa izvedljivost tega procesa še eh, dodelali. Tri zadeve bi omenil. Ko gre za zadrževalnik podatkov, tukaj se mi zdi, da gremo v pravo smer. Gre za ponudnike, ki morajo imeti licenco ESME, ki imajo torej ustrezno znanje na ta način lahko uh, izboljšajo tudi nov, novi ponudniki svojo konkurenčnost. Drugo vprašanje se nanaša na uh, status eh, tretjih držav in listinjanje, ki je urejeno pri njih. Tukaj gre za razlike v urejanju sem mislim, da je SDS oznake treba ohraniti za listinjenje, da ne da bi istočasno nekatere oblike listinjenja prepovedali. Eh, treba je na nek način najti most med starimi oblikami listinjenja in novimi, kajti stare niso vse slabe. Neko, nek diferenciran pristop tukaj potrebujemo tretji vidik se mi zdi največja težava v tem trenutku. In sicer moramo odločiti, ali bo ta predlog uspešen. Gre za petodstotno stopnjo zadržanja tveganja. Sam dosti krat pravim takole. Do sedaj in še vedno sem prepričan, da da ko je šlo za uvajanje CAD2, je komisija ustrajala na tem, da je petodstotno zadržanje tveganja ustrezno. Tudi CEPS, takratni vodilni institut Evropskega nadzornega organa, je to takrat tudi potrdil. In tudi EBA, Evropski bančni organ, je v oceni iz leta 2014 ugotovila, da ta stopnja zadržanja tveganja ne more biti vzdržna. Za enkrat še vedno ne vem, kako bomo našli rešitev med 5 in 25 odstotki, če želimo listinjenja narediti bolj privlačna istočasno, zlasti za manjša podjetja, ne vem, kako bomo prišli do dogovora. To se mi zdi, da bo težak kompromis med 5 odstotki in 25 odstotki, ne moremo kar najti neko sredino, recimo 15 odstotno zadržanje tveganja, istočasno pa želimo povečati privlačnost listinjanja in zagotoviti varnost. Ne vem, morda bo ta problem uničil celotni pro, uh, predlog, morda bomo uh, prišli do tolikšnih blokad, da ne bomo stvari mogli doreči. Zato mislim, da je to področje, kjer se bomo morali resnično še trdo pogajati poročevalci in poročevalci v senci, da prijemo do neke rešitve. Hvala. Hvala, sedaj pa Morten Messerschmidt. Hvala, predsednik. Hvala tudi obema poročevalcema za pripravo mnen. Gospod Tank je na nek način moj uh, poročevalec za področje listinjenja. Dobro je, da gremo naprej s tem velikim številom predlogov sprememb. Mi jih še vedno analiziramo, zlasti pa analiziramo in pravčujemo vaše zadnje predloge. Ampak moram reči, da obstajajo nekatera področja, pri katerih je videti, da smo še zelo daleč vsak sebi. Strinjam se z vašo željo, da bi neke širše linije določili tako, da bi imeli konsistenten predlog za trialog, ampak to bo zahtevalo tudi voljo za do, doseganje kompromisa. In tukaj vidim tri glavne ovire. Najprej zadržanje tveganja, glede na voljo in sposobnost sveta, da pride do hitrega, dobrega in solidnega dogovora, moram reči, da je sedaj nenavadno, da tukaj sedaj v Evropskem parlamentu imamo neke nove kontroverzne zamisli in predloge, ki ne odražajo naših razprav oziroma razprav med 28 terico v svetu, ki ne odražajo eh, predlogov EBE, komisije in drugih. Pravzaprav sploh niso potrebni takšni novi predlogi. Mislim, da se lahko samo dogovorimo o globalnem standardu. Drugo, mehanizem nadzora. Morda lahko sprememo predlog, da je vodilno vlogo prevzame ESMA, Evropski organ nadzora, za vrednostne papirje in trg, to je vaš predlog, ampak dokončne rešitve morajo biti eh, v, pri nacionalnih pristojnih organih. Še vedno imamo tako različne strukture, zakonodaje v državah članicah, da to drugače ne gre. Tretje odprto vprašanje, o katerem se še vedno nismo dogovorili ali opravljali, je, kako bomo preostala sredstva, legacy assets, eh, upravljali. To je pomembno, ne samo za nas, temveč tudi za trg. Gre za to, da pri listinjanju hočemo zagotoviti varnost za trg in če ne bomo se celovito ukvarjali tudi s temi sredstvi, potem varnosti ne bo. In na ta način ne bomo odpirali kapitala, kapitalskega trga, na ta način ne bomo ustvarjali novih delovnih mest, kar je končni cilj tega predloga. Zato se strinjamo z nekimi širšimi pogledi, z konsistentnim predlogom, ampak moramo delati glede na to, kakšen je realen svet. Zato, poročevalec, vas prosim naslednje. Opustite vse, um, zamisli o zelenitvi listinjenja in kapitalskega trga, spustite se iz raja na zemljo in le na ta način bomo našli neke skupnejše rešitve za ta predlog in na ta način bomo lahko hitro, konsistentno uh, pridemo do dogovora, kar je, kot sem že prej rekel, naredil svet. Hvala. Uh, mister... Hvala, gospod Ježek. Hvala, predsednik. Na začetku naj ponovim, da so cilji ALDE trden, robusten in kompakten okvir za STS, torej standardizirano listinjanje v Evropi. Ta okvir je po našem mnenju nujen, če hočemo, da bodo vsega, banke sprostile kapital in ga posodile eh, realnemu gospodarstvu. Sveda smo s tem v mislih pripravili celo vrsto predlogov sprememb za to uredbo. Glede na predlagan stopnjo zadržanja tveganja, bi se lahko seveda osredotočili samo na to, ampak kot sta prejšnja dva govornika že povdarjala, da je to še odprto vprašanje, se lahko omejim samo na naslednjo izjavo. Zadržanje tveganja po našem mnenju mora ostati na 5 odstotni stopni, če hočemo, da bo standardizirano listinjenje, torej STS, ostalo delovanju. Mislimo, da je treba misliti na to, kako bo vse skupaj delovalo v praksi. Nekaj nekaj um, fleksibilnosti potrebujemo, ko gre za določbe o prenehanju veljanja, uh, veljavnosti starih uh, zakonodajnih aktov. Le na ta način bomo lahko vključili tudi posojila za nakup avtomobila, za financiranje leasingov in podobno. Zato mora biti doba um, dospelosti med 3 in 5 let. Tudi certificiranje tretjih strank se nam zdi, da dodaja varnost. Investitorji bodo na ta način vedeli, da so STS kriteriji spoštovani. Smo torej za certificiranje tretjih strank, ampak pod pogojem, da originatorji vedno ohranijo odgovornost za listinjenje in za listine, ki so jih izdali. In končno glede preglednosti. Strinjamo se s ciljem poročevalca, da zagotovimo več informacij, ki bi bile dostopne za vlagatelje. Ampak vseeno, ukrep za doseganje tega cilja mora biti stroškovno učinkovit in mora dodajati vrednost celotnemu procesu. Želimo tudi na najmanjšo mero zmanjšati dodatno breme nadzornih organov. Zato bi bili previdni, ko gre za izvajanje evropskega zadrževalnika podatkov, kar predlaga trenutno poročevalec. Kolegice in kolegi, veselim se nadaljnih eh, razprav s poročevalcem in s poročevalci v senci in prepričan sem, da bomo naredili napredek in bomo lahko glasovali o tem predlogu do 10. novembra. Hvala, gospod Viehas. Dobro, ja. Najlepša hvala. Po mesecih razprav o tej temi, žal še vedno nismo prepričani o prednostih listinjenja. Še vedno ne razumemo, zakaj s tem novim zakonodajnim aktom naj bi zmanjšali tveganje teh finančnih produktov, ki so pravzaprav bili eno od povzročiteljev zadnje finančne krize. Še vedno menimo, da ti produkti niso dovolj enostavni, dovolj pregledni. Poleg tega pa nismo prepričani, da obstajajo težave pri financiranju realnega gospodarstva. Problem je pomankanje povpraševanja po finančnih sredstvih. Povpraševanje je nizko zaradi strogega vrčevanja. Povpraševanje mora biti gonilna sila okrevanja gospodarstva v realno gospodarstvo nihče ne želi investirati, kar pomeni, da celotni finančni sistem ne deluje in ta, ti produkti, torej listinjenje, ne bodo rešili problema. Ko gre za listinjenje na podlagi zadolževanja, pomeni lahko morda samo čiščenje nekaterih bančnih eh, bilanc, ampak to ne pomeni neke večje preglednosti na trgu, ravno obratno. Moja politična skupina zato meni, da lahko lepo živimo brez listinjenja še naprej. Seveda razumemo to, da je pomankanje finančnih sredstev za realno gospodarstvo velik problem. Cel finančni sistem je problematičen v tem trenutku. In Zato je to vprašanje tako pomembno, da ga ne smemo prepustiti izključno v rokah zasebnega sektorja. Zato smo prepričani, da bo v prihodnosti treba zagotoviti javni nadzor nad finančnim sistemom. S tem bomo zagotovili varnost, preglednost in učinkovitost pri zagotavljanju finančnih sredstev za realno gospodarstvo. Zaradi tega je stališče naše politične skupine nekoliko drugačno od eh, te celotne razprave. Ne želimo, da napredujemo pri listinjenju. Dodatni ukrepi gredo v slabo smer, v smer, ki nas bo pripeljala v krizo iz leta 2007 in 2008. Treba je deregulacijo uh, se iti, ne pa, da gremo v ta sistem, ki ima celo vrsto nevarnosti v sebi. Molly Scott Cato. Hvala, Molly Scott Cato, za zelene. Hvala, predsednik. Moram reči, da sem uživala v razpravi z drugimi poročevalci v senci. Seveda se, smo ugotovili, da se ne strinjamo o marsičem, ampak upam, da to ne bo prevelika uvira. Ker zadeva zelene, mi skrbimo, da bo bomo eh, ohranili kakovostno oznako STS-a. Torej, če bo vse skupaj preširoko zastavljeno, ne bomo našli tistega trga, ki eh, ga zanima listinjenje in s tem bomo ogrozili cel predlog komisije. Še nekaj. Ljudje organizirajo drugačna listinjenja tudi v praksi, ne samo standardizirana in varna. Zato se nam zdi, da STS mora ostati neke vrste eh, oznaka za kakovost. Dve, dva vidika predloga bom sedaj obravnavala. Enostavnost prvič in zadržanje tveganja. Treba je definirati v zakonodaji na drugi ravni, kaj je značilno za pogodbene določbe, eh, ne smemo se osredotočiti na neke konkretne izpostavljenosti. Tudi razdeljevanje na dele, na tranše se nam zdi pomembno. Listinjanje, ki ima 15 delov, je seveda bolj zapleteno kot tisto, ki se sestoji iz treh tranš. Tako imene mezanin tranše so eh, problematične. Torej, bolj razstavljeni produkti bodo eh, postali problematični najprej, če bo prišlo do krize. Strinjamo se s tem, da je trg za STS tudi v kriznih časih prisoten. Ne vemo tudi, zakaj se tako mudi sedaj pri definiranju STS-ov in zakaj poskušamo sedaj celotno mm, vprašanje STS-ov vprašati razrešiti. Upamo, da se bomo dogovorili o tem, da bomo potem, ko bo komisija opravila nujno delo, prišli do dogovora. Potem drugo vprašanje je zadržanje tveganja. Imamo predlog, ki nam bo verjetno pomagal pri iskanju kompromisa. Gre za posojila, ki, postajajo, eh, ki so blizu zapadlosti stopnja zadržanja tveganja mm, je lahko nizka, če gre za listinjenja, ki že dolgo časa dajo rezultate. Tri stvari so tukaj pomembne. Maksimalno zadržanje tveganja, minimalno in počasno dozorevanje posojila. Torej, trenutno imamo tri skupine v tej razpravi, ki menijo, da mora biti maksimalno in minimalno zadržanje tveganja enako in sicer pet odstotno. In more bitno dozorevanje mora biti prepovedano, torej enako nič. Druge politične skupine, tri, pa menijo, da minimum in mani, maksimum zadržanja tveganja naj bo 20 ali 25 in drugi del prostovoljno dozorevanje je lahko enako nič. Mi pa menimo, da 10 in 25 bi morala biti vredno zadržanja tveganja in 50 eh, op opcijsko dozorevanje. V glavnem menimo, da je novi predlog eh, poročevalca s 50-odstotnim dozorevanjem spremljiv in upajmo, da bodo drugi poročevalci v senci to uh, vzeli kot osnovo za doseganje rešitve tega problema. Hvala. Hvala, Marko Vali. Hvala, gospod predsedojoči, tudi poročevalcem se eh, zahvaljujem in poročevalcem v senci. Eh, kot je rekel kolega eh, Viegas, nasplošno se strinjam, da Eh, ne želimo, da eh, gredo te predlogi v neko politično smer, ki si je ne želimo. Ehm, seveda potrebujemo eh, te inštrumente v gospodarstvu za njegov zagon, ampak težko je tukaj upravljati povpraševanje glede na vrčevanje, ki, se, ki nastaja v evromočju. Treba je razlikovati eh, v, med eh, vrčevanjem, ki eh, je namenjen sam sebi in tistim, ki je vključeno v pogodbe. Zaradi tega smo poskušali izboljšati besedilo predloga, zato da bolje zaščitimo potrošnike na splošno za STS zahtevamo uh, um, lesninjenje, sintetično lesninjenje in relesninjenje pri izvedenih uh, varnostnih uh, uh, vrednostnih papirjih. In seveda uh, uh potrebujemo nekega uh, posojljamalca v skrajni sili, kot je ECB, uh, ko gre za sistemske rešitve. In seveda gre za tudi lesninjanje v tretjih državah. V parlamentu o tem je bilo veliko govora o transparentnosti oziroma preglednosti eh, finančnih industrij offshore. Potem seveda, kakšen bo vpliv tega STS-a na um, realni sektor in kakšna tveganja to prinaša na finančnem trgu. Uh, Eh, upoštevaje eh, skupne in eh, posamezne podatke. Ja, stopnja zadržanja tveganja 20 odstotkov, kar se tiče poročanja, Eh, všeč nam je eh, kooperativnost, eh, ki jo je pokazal Pol in z poročevalci v senci bomo pripravljali kompromise, ki upam bodo čim bolj spremljivi, čeprav smo ta hip še zelo skeptični. Eh, želimo se izogniti temu, da bi finančna industrija iz tega predloga imela preveč koristi in olajšav. Eh, želimo v kratkem času priti do nekega predloga, to pa prinaša več težav kot rešitev. Eh, kolega Zalber je tudi uh, dela na drugem uh, dosjeju. Uh, tam smo uh, zahtevali predvsem uh, standardiziran pristop uh, v povezavi z uh, listinjanjem STS. In seveda tukaj pred, eh, zahtevamo prepoved relisninjanja, eh, vsaj 15 odstotkov zdru, eh, stopnja zadržanja tveganja in seveda tudi dru, ni potreba zniževati to stopnjo eh, pri eh, standardnih eh, vrednostnih eh, papirjih, pri sintetičnem lesninjenju pa smo proti vključevanju v okvir STS. Eh, kajti gre za zelo kompleksne eh, produkte. Moramo dvigniti prag eh, za eh, posojila srednjim in malim podjetjem in seveda povezati to na konkreten način z realnim sektorjem, da ne bi prišlo do preveč finančnih špekulacij. Moramo še naprej sodelovati za to, da ne bi ta predlog preveč šel uh, v pred eh, finančni industriji na rovaš zaščite potrošnikov. Um, inštitucije, ki delajo za zaprtimi vrati, morajo biti bolj osredotočene na sistemska tveganja in zaščito eh, državljanom, torej potrebujemo kompromise, ampak ne take, ki bi bili slabi za državljane. Hvala. Thank you. Hvala. Sedaj prehajamo na poročevalca v senci EKR, gospod Fernandez. Hvala, predsednik. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalcema za opravljeno delo, hvala pa tudi vsem poročevalkam in poročevalcem v senci. Večkrat smo se sestajali, poskušali smo na nek način pretehtati v um, naša stališča in eh, na pozitiven način iskati rešitve. Nekaj stvari, ki so še ne razrešene v dosjeju o listinjenju. Štiri stvari so tukaj bistvene obstoječa povezava med zahtevami listinjanja STS, ko gre za nekoliko manj zahtevne pogoje glede kapitalskih zahtev. O tem smo se na zadnjem sestanku poročevalcev Senci dolgo pogovarjali. Na koncu smo ugotovili, da bi morda lahko sprejeli predlog komisije. Moja politična skupina ni vložila s tem v zvezi veliko predlogov sprejem, ker se strinjamo s predlogom komisije. Ampak predlog v zvezi z manj z eh, kapitalskimi zahtevami v zvezi z listinjanjem, če hočemo imeti nižjo stopnjo zadržanja tveganja, se nam zdi, da je težje spremljiv za mojo politično skupino. Vsekakor pa pričakujemo še razpravo o hierarhiji, ko gre za kapitalske zahteve. Vložili smo predloge sprememb, tako da agencije, bonitetne agencije ne bodo uh, mogle v zakonodajni proces posegati. Sistem, v katerem one delujejo, te bonitetne agencije, bi moral biti za listinjenje izven okvira, ko gre za kapitalske zahteve. Upam, mo, da bomo lahko tukaj našli rešitev z poročevalcem in na ta način ohvalili enotnost, kohezijo enotnega trga. Poleg tega predlog komisije na koncu vsebuje člen o sintetičnem listinjenju, to naj bi doživelo preferenčno obravnavo, ko gre za kapitalske zahteve. Moja politična skupina pa meni, da je treba nekoliko več pozornosti posvetiti vprašanju, kako je sploh mogoče sintetično listinjenje tako obravnavati. Ali je to sploh mogoče? Komisija bi morala, po našem mnenju, pripraviti še en zakonodajni predlog, o katerem bo pojasnila, kakšne vrste sintetično listinjenje je moč vključiti v režim z manj zahtevno obravnavo. Če tega ne bo naredila, bomo imeli listinjenje povezano z zelo mehkimi zahtevami neko posebno kategorijo bomo se stališča kapitalskih zahtev ustvarili. Moja skupina je vložila tudi predloge sprememb za to, da kar zadeva kapitalske zahteve, določbe drugače zastavimo. Če želimo imeti enostavno zahtev, poeno, poenoteno in standardizirano listinjenje, potem je treba predlog komisije v zvezi s kapitalskimi zahtevami tudi dodelati, dopolniti. Zagotoviti je treba drugačne pristope. Ti, ta dva zakonodajna akta nekako poskušata najti ravnotežje med učinkovitostjo in preglednostjo. In kot je rekel kolega Karas, moramo drugače delovati, če hočemo čim prej najti neko ravnotežje. Ampak to je tudi nekaj, o čemer smo razpravljali v okviru rasti, učinkovitosti. Thank you, uh, Mr. Kamal. Gospod Kamal. Najlepše hvala. Eh, hvala poročevalcu in poročevalcem v senci. Eh, Ekra večinoma podpira mnenje poročevalca in želeli bi, da se ohrani ta usmeritev. Alte se je pa tudi strenjal z nami glede uh, končne zapadlosti. Uh, po, moj, po našem to ni ustrezno vključeno v model iz računa tvegan in tudi eh, više tranše eh, izkrivljajo rezultate. In EKR predlaga predlog spremembe za nove standarde eh, za izračun KNPK-ja in podpiramo pristop tako kot druge inštitucije za enake e, možnosti, pa tudi za enak nadzor. In tudi želimo si. E, Eh, smiselen in odgovoren način, kako bomo to dosegli. Potem pa hierarhija eh, metod, tukaj je kar nekaj predlogov sprememb. Mi smo zelo zaskrbljeni in mislim, <clears throat> da tudi poročevalec glede uporabe eh, zunanih bonitetnih ocen, pa tudi predlog Alde nam je blizu in sicer kreditni zapisi z premoženskim kritjem. Po našem mnenju gre za konstruktiven amadma z namenom ustvarjanja konsensa eh, na tem področju in to je usmeritev, ki nam je najbolj všeč ne podpiramo pa vseh predlogov in sicer um, revizije in uh, črtanja vseh pristopov po našem je to v nasprotju z osnovnim namenom uredbe. Če sem bolj specifičen, je ker ne eh, podpira 122 in 123 predlog spremembe k 250 členu. To je Eh, to poročilo mora biti eh, sestavni del ocene in mora predstavljati osnovno določilo o medsebojni odvisnosti. Razen tega ne podpiramo eh, črtanja omembe arm's length. To ni v v eh, našem interesu in želeli bi se, da se to ohrani. Še enkrat naj eh, se zahvalim poročevalcem in poročevalcem v senci za njihovo konstruktivno sodelovanje. Najlepši hvala, Mihael Tojer. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu Zarbi in tudi kolegi Tangu. Oba doseja sta povezana. Imam pa vtis, da so izmenjave mnen s poročevalcema in poročevalci senci dosegli nivo, ko smo dosegli pomemben napredek, da bomo zagotoviti varnost v Evropi, ko bomo ponovno oživili trg listinjenja brez tvegan, ki smo jih videli še iz finančne krize. Prav tako smo hvaležni za kompromis kompromisni predlog, ki je bil nam poslan v imenu Alde, pa bi izpostavil še prav posebno eno točko. Če se ogledamo pomen realnega gospodarstva, potem nam še prav posebno asset-backed commercial papers pridajo v spomin. To so posli v programu komercialnih zapisov s premoženskim kritjem. In tukaj se kaže, da skupaj s predlogom komisije in tudi s prvotno formulacijo poročevalca obstaja težan, da če bi potem to spremenili, bi spremenili tudi pristop notranjega nadzora in bi potem se lahko zgodilo, da bi to bil komercialni zapis brez nadzora. In to ni v našem interesu, zato smo torej podali predlog, da bi v uredbi skušali zagotoviti, da bi opravljali notranje ocene tudi še v prihodnje. Ocenil sem, da vse politične skupine v Evropskem parlamentu pravzaprav ne želi otežiti postopka. Vsi smo si enotni, da bi moralo listinjenje ustrezati eh, financiranju realnega gospodarstva. Torej, ključna točka mora biti, da trg resninjanja pogost eh, spet oživimo, ne da bi potem imeli te elemente, ki smo jih imeli iz časov finančne krize. Mislim, da bomo pri pripravi kompromisov dosegli ustrezno rešitev. Hvala. Gospod Viegas. No. Ne. Zeleni. Thank you very much, Chair. Yes, I'm in... Hvala. Ja, sem v privilegiranem položaju, da sem tukaj lahko uh, poročevalka v senci za zelene. Uh, Želim uvodoma povedati, da je naše stališče, da eh, je zasnova lesninjanja STS mora biti eh, del eh, posebnega zakona. Po našem gre za sekundarni, ga pomena dosje in zaradi tega ga je treba minimizirati oziroma majiti. Konstruktiven pristop je potreben in konzervativen tri eh, kratke specifične zadeve. Prvič, mislimo, da če banka investira v lesninjene druge banke, mora uporabiti eh, večje eh, tvegan, teži tveganja, ker gre za sistemsko tveganje in, ne sme se, in mora se diversificirati tveganje v sektore. Nimamo podpore za sintetično lesninje tudi v kontekstu MSP-ju. V nekaterih delih Evropske unije nekaj nekateri MSP imajo težave zaradi premalo kreditiranja, ampak to ni povsod tako in zato je nesmiselno narediti pravila za lesninjanje bolj ohlapne nasploh v splošno veljavni zakonodaji. MSP-je, ki imajo problem financiranja, potrebujejo davčno podporo, ne pa eh, šipkejša finančna pravila in dosti nestranjanja obstaja glede eh, internih modelov ocenjevanja tveganja, ko se ta ocenjujejo drugače od banke do banke. Tukaj eh, je treba eh, zagotoviti produkte, ki bodo enostavni, pregledni in standardizirani, torej STS in uh, to je naš namen. Thank you, Marko. Hvala lepa, Marko Vali. Sem se že javil, ma nekoliko prej, torej ne sedaj še enkrat. No, INF. E INF. E Dajemo torej uh, še enkrat nazaj besedo našemu pročevalcu, Tangu. Ne, ne, se opravičujem. Uh, Ja, ja, še v postopku uh, Catch the Eye. Pridignite pozornost, če želite še kaj povedati. Čisto na kratko, kaj me skrbi, kar se tiče razumevanja v tem parlamentu. Vem, kako je vse to komplicirano. Uh, vem, da, potekajo, uh, da poteka mnogo razprav, da je ogromno predlogov uh, sprememb, ampak moramo nekaj narediti in zavedajmo se, da ljudje izven te hiše pričakujejo od nas, da naredimo, kar obljubimo. Gre za velik projekt eh, kapitalskega eh, trga. Ni mi osebno všeč, če stalno govorimo o Uniji. Imamo Evropsko unijo, ampak če stalno eh, razbobnamo, da bomo imeli. Um, unijo kapitalskih trgov, potem pa govorimo o lesninjenju, to ni tako enostavno. Ljudje, ki od zunaj opazujejo, kaj počnemo in želijo od nas rezultate, potem eh, njim upam bomo te rezultate eh, dali. Ne smemo biti talec eh, Združenega kraljestva in eh, internih ideoloških razkolov, ker sicer bomo na koncu vsi izgubili. Thank you. Hvala lepa. Še kdo v tem postopku? Pritegnite pozornost, se javi besedi. Ja, izvolite. Gospod Tank, torej. Hvala. Še ena zadnja pripomba. Važno je, da sodelujemo ne le pri tem, ampak eh, počakujemo tudi zaključek bančne unije. Tudi tam potrebujemo rezultate. Hvala, ja, se strinjam. Lepo ste rekli. To je vaše mnenje, ampak kaj potrebujemo pri tem dosjeju in pri drugih, e, je kompromis, pripravljenost na kompromis med političnimi skupinami. In to se je izkazalo v tej izmenjavi mnen, da obstaja konstruktiven pristop. In eh, zahvaljujem se vsem sodelovalcem in tudi poročevalcem v senci sodelovanja. Do sedaj je bilo ključno in to je, je bilo dobro in to je ključno za dosego rezultatov. Nekatere um, stvari v razpravi smo izpostavili, ker se nam zdijo pomembne in od parlamenta ne pričakujem samo, da sledi navodilom sveta, ampak da zauzame lasno stališče. In to se mi zdi dobro. Pri tej pomembni eh, temi potrebujemo javno razpravo. To je pravzaprav edina javna razprava, ki poteka v lesninjanju ta hip. Sicer eh, bomo postali tehnokratska unija, ki ne bo imela nobene javne podpore. Ni dovolj, da imamo eh, majhno manjšino, eh, vešino ampak jasno uh, moramo uh, sporočiti, da smo se naučili uh, nekaj iz preteklosti. To je moj namen, to bo trajalo, ampak seveda potrebujemo konstruktivni pristop, ta obstaja, zato da dosežemo dosleden predlog. Da pa to dosežemo, moramo delati. Zelo preprosto je. In ena od zadev, o kateri smo razpravljali in popolnoma se strinjam z Otmarom, in to je uh, pravica zadržanja tveganja, dva, pet, uh, eh, 25 odstotkov. Uh, 15 odstotkov ni rešitev, enostavna rešitev, torej različne politične skupine imajo različne ideje. Če želite uh, za dovoliti pomisleke na vseh stranih političnega spektra, potem se moramo potruditi. E, zelo konstruktivni smo, še naprej moramo iti v to smer, da dosežemo čim širši kompromis pri tem predlogu. Najlepše hvala. Thank you, Mrs. Alba. Gospod Alba. <clears throat> Lepše hvala, kratek bom. kar nekaj eh, zadev je tukaj še vedno odprtih. Eh, delo poteka dobro, poskušamo doseči skupne kompromise, veliko pomislekov imamo vse skupaj, zlasti glede sintetičnega lesninjenja. Strinjamo se, da mala in srednja podjetja morajo tukaj odigrati ključno vlogo, ravno tako se pa tudi strinjamo. Eh, da, so, da je sintetično lesninjenje nevarno. Tukaj iščemo torej kompromise. Kar se tiče hierarhije pristopov, kolikor razumem, nas vse eh, skrbi vloga bonitetnih agencij in imam mm, svoj predlog, obstaja torej več predlogov in mislim, da se bomo tukaj tudi nekako zedinili. In na zadnje, strinjam se, da je javno mnenje eh, pomembno in da ni vseeno, kaj počnemo, da spremljajo naše delo. Ampak gre za zelo tehnično vprašanje in tukaj ne smemo mešati, umešavati javnega mnenja. Ravno obratno, moramo javnosti dati neko zagotovilo, občutek varnosti in to pomeni tudi razložiti javnosti, da je <clears throat> to vprašanje več stigmatizirano po krizi in javnosti je treba razložiti, da ne glede na to, kako tehnično je to poročilo, lesninjenje potrebujemo za to, da eh, izboljšamo kreditiranje malih in srednjih podjetij, ki so glavna eh, za ustvarjanje novih delovnih mest in rast v Evropi. Ne moremo eh, pred izpostavljati, da bo javnost absolutno vse to razumela, ampak ji moramo dati rešitve, ne pa, da ji predavamo o zelo tehničnih zadevah. Tisti, ki iščejo rešitve, eh, je, eh, za nas je pomembno, da javnost z vsem tem ne zmedemo. Thank you very much. Najlepša hvala. Mislim, da je to bila pomembna razprava. Naj še izpostavim, da kot vsi vemo, obstaja kar nekaj uh, zadev, kjer imamo zelo različna mnenja in ne bi zanemarjal te razlike. Upam, da so te uh, Eh, razlike, eh, nekaj, kar bodo poročevalci, poročevalci in poročevalec v senci uspeli um, uskladiti. Um, približujemo se glasovanju. Upam, da bomo imeli dovolj razprav, da bomo našli rešitve in da bomo dejansko poskušali doseči široko podporo, široko večino, kar je pomemben element za tako pobudo in upam, da bomo na ta način prispevali v tem zakonodajnem postopku, tako da bomo lahko čim prej začeli z trialogom. Sedaj je čas za delo, prehitro je še reči, kako dobro delamo, delajmo še naprej. In ravno to dobro delo je e, priprava za naš pogajalski e, tim, in eh, same politične skupine lahko tudi veliko prispevajo. Vsi vemo, da gre eh, za eh, zelo pomemben zakonodajni predlog. Najlepše hvala. Potem pa nadaljujemo za naslednjo točko dnevnega reda. To pa gre za predloge sprememb pri poročilu Evropskega semestra za usklajevanje ekonomskih polit in izvanje prednostnih nalog za leto 2016. Poročevalec je Alfred Sand in dajemo vam um, besedo. Bye. Najlepše hvala. Naj se sprva zahvalim poročevalcem, usencem in vsem strokovnim sodelovcem, uh, ki so sploh omogočili nastanek tega osnutka poročila. Eh, popolnoma prevzemam odgovornost za vse napake. Poročilo predlaga nekatere eh, priporočila za posamezne države, ki jih pripravlja Evropska eh, komisija. Nekatere sklepe namenoma. Lani je komisija začela za temi priporočili po državah, country specific, nekako pa se je to razvodenelo in preslišalo. Eh, pri kompromisih eh, smo eh, želeli se osredotočiti na glavno vprašanje in to so vlaganja v procesu pregleda več kot 330 predlogov sprememb je bilo veliko dela, lahko rečem, da smo uh, z dovoljni z doseženo sredotočenostjo. Nekatere stvari so se zdele zelo pomembne, naprimer eh, nedovoljšna razvitost eh, periferalnih območij, zlasti na jugu. Seveda je ključnega pomena, da zaupamo komercialnim zapisom z premoženskim kritjem. Eh, gre za eh, kapitalistično ekonomijo. Odbor Ekon je imel sestanek z. Uh, guvernerjem Evropske centralne banke, ki je izpostavil uh, deficit oziroma dolg, uh, ki uh, pesti ne samo uh, Evropsko unijo, ampak tudi ZDA. Pravi, da je razlog za ta, uh, za ta dolg ni dobro znan, niti dobro razumljen. To je tudi razlog, eh, zakaj ostaja eh, rast v gospodarski ni nizka in zanima nas, kako lahko eh, obotavljivost eh, vlagateljev spremenimo. V razpravah je postalo jasno, da skupna um, menjalna mera oziroma eh, tečaj, menjalni tečaj ostaja v celem evropskem območju nizek in s tem se zmanjšuje um, interes za vlaga, vlaganja, tako imenovani apetit. In isto velja za Združene države Amerike, kjer so obresne mere zgodovinsko na najnižji ravni. Um, Včasih so bile bistveno više, pa tudi takrat eh, v evroobmočju delujemo na suboptimalni ravni poskušati je eh, treba vsaj doseči tiste stopnje vlaganja, kot smo jih imeli v preteklosti. O glede tega naj bi se strinjali vse politične stranke. Eh, to se kaže tudi v eh, raznih pobudah Eh, ni pa nujno, da so vse dovolj učinkovite. In eh, podpiramo širitev. Eh, gre tudi za um, nacionalno lasništvo uh, posebnih uh, poročil po državah. Moramo reči, da je ta na precej nizki ravni. Uh, o tem je treba bolj razmisliti, uh, razlika obstaja med eurocentričnim pristopom komisije in nacionalnim pristopi v prestolnicah Evropske unije. CSR-ji se razumejo zelo podobno kot opcija za panevropske strategije in to pomeni zelo pogosto uh, napade posameznih strank proti vladam oziroma strankam, ki so na oblasti. Eh, implementacija tega je pomembna eh, in tudi bistveno odvisna od regionalnih in nacionalnih oblasti. To smo upoštevali pri osnutku. Ta sedaj upošteva njihovo vlogo pri izvajanju eh, Eh, ekonomskih politik in njihovo povezavo z nacionalnimi um, prestolnicami oziroma nacionalnimi politikami v okviru evropskega semestra. Gospod Ferber. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil priporočevalcu, kolegicah in kolegih. Imeli smo kar nekaj pogajalskih krogov. Poleg splošne izmenjave, kjer sem se vedno zavedal, da govorimo o politični usmeritvi Evropske unije in da imamo zelo različna mnenja med političnimi skupinami, ampak kako pa če model ELS je takšen, kot je v pogodbah in mislim, da je to najbolj uspešen namreč socialno tržno gospodarstvo in to moramo vedeti. Paziti pa moramo, da priporočila po državah ne bodo zlorabljena za to, da bi stvari, ki si jih želimo narediti, naredili in bi nas potem hvalili, tisti, ki si jih ne želimo, pa ne bi in bi potem se čudili, ker nas kritizirajo. Ta priporočila bi naj poskrbela za to, da bi pravočasno pokazali le napačen razvoj dogodkov in da bi se potem temu zoprstavili v pravem trenutku. In to je seveda samo takrat, če so države članice pripravljene izvajati reforme. In to je sedaj potrebno že kar nekaj let. Zato smo se torej tudi uprli temu, da bi na evropski ravni tudi z mnenjem poročila dodajali dodatne teme, ki tukaj nimajo kaj iskati. Za nas je bilo pomembno troje. Iz pomladanskega poročila zagotoviti svobodne teh treh elementov, za nas ključnega pomena ustvariti konkurenčnost, potem ustvariti ugodne pogoje za naložbe, naložbe v zasebni pa tudi javni sektor. In tukaj mora tudi komisija še svoje postoriti, to moram jasno povedati, to je pomembno. Potrebno je ustvariti dolgoročno ugodno ozračje za naložbe povezavi z EFSI, nam je komisija obljubila, da se bo tega lotila, pa tega niso storili do danes. In potem gre seveda tudi za vprašanje javnih proračunov v državah članicah. Za nas je težava, da še prav posebno pri uporabi tistega, kar smo skupaj sklenili, imamo več kot 160 kršitev pravil Pakta za stabilnost in rast, sploh pa še nismo doživeli jasnih sankcij ali ukrepov. To pomeni, da je stvari možnost še izboljšati. Za nas je bilo pomembno, da kar se tiče priporočil po državah, delamo na tem. Rad bi se izredno zahvalil poročevalcu, da je v okviru svojih možnosti, seveda pač glede na politične skupine, se lotil te poti, obral to pot da nasplošno obstaja razumevanje za osnovno ekonomsko politiko v Evropi. Pomembno je tudi, da konvergenca ni sredstvo za enakost, ki bo vodilo niže, temveč da se drugi merijo po najboljših, da so najboljši eh, tista letvica, ki šteje izredno bi se rad zahvalil tudi za to, da nam je na koncu uspelo vse skupaj združiti v kompromisne predloge. To je vzelo kar veliko časa, ampak to je bilo potrebno, zato bi se izredno rad zahvalil poročevalcu, kajti po našem mnenju kompromisi zrcalijo prednostne naloge, ki smo jih oblikovali tudi mi. In zato bomo danes pri glasovanju podprli te kompromise in upamo, da bomo na plenarno zasedanje prinesli dobro poročilo. Hvala. Hvala lepa. Zelo dobro. Starbati. Ich habe ja äh, die grundsätzlichen Bedenken der Imam neke osnovne pomisleke IKR, ki sem jih že navedel. In opozarjam samo še na kratek namik kolege Ferbera. 160 kršitev pakta za stabilnost in rast. To kaže, da obstaja temeljno nesoglasje. In vedno znova poskušamo to temeljno nesoglasje preigrati z nekimi kompromisi, in potem ugotavljamo, da se kompromisov tako ali tako ne držimo, ko določene vlade sledijo svojim specifičnim nacionalnim interesom. Tako je in tako bo ostalo. Naša unija pa seveda in evrsko eh, moče mora isti v isto smer, drugače bo razpadlo. Videli smo, kaj se je dogajalo že v preteklosti in sedaj skušamo spet najti skupno pot razhajanje kaže na to, da evro kot enotna valuta je za nekatere podcenjena, za Nemčijo naprimer, za druge pa precenjena. In mislim, da tu ni nesoglasje, tudi ne sporočevalcem, ki tudi sam pravi, da je evropsko območje pod optimalno evropsko območje, valutno območje. Razlika z nami pa je, da poročevalec meni, da z ukrepi ekonomskega usklajevanja, lahko pridemo do tega, da bomo imeli enotno pot in enotni tečaj. Medtem ko mi EKR menimo, da je dosedanji razvoj pokazal, da ta pot ni uspešna. Posledica te politike je, da če ta pot ni pot poenotenja, temveč razhajanja, potem nekateri pravijo, moramo iti po tej poti moramo varčevati, kot to pravi gospa Merkel in to predlaga EMU. Ko se razhajamo, se je potrebno prilagajati. Če bo gospa Merkel ostala na svoji poti, bodo drugi morali svojo pot prilagoditi. Tega pa si te države ne želijo. In to dilemo imamo vedno znova v evropskem območju. Tistim državam, ki niso sposobne slediti stabilizaciji, morajo imeti možnost, da izstopijo iz evromoča. Vsak bi predlagal to počne, ne bi bilo evra. Sedaj, ko je potreba. Potem. In moramo torej voditi v politiko v to smer. Ne smemo pa siriti druge v določeno pot. To je napaka. Vedno znova smo podarjali, da morajo države članice imeti možnost izstopa iz evromoča, da bodo spet pridobile mednarodno konkurenčnost. In kaj je še pomembno? Pomembno je tudi to, da moramo potem razmisliti tudi o splošnem odpisu dolga, kot je to IMF predlagal za Grčijo. Tudi to mora biti na dnevnem redu. In na dnevnem redu mora biti tudi to, da bodo države, ki izstopijo, dobile pomoč v prihodnem obdobju. Razlika med, vam, med vami in nekaj je, pa je, da se vi držite dogme, ki se je izkazala za napačno, medtem ko EKR daje državam članicam evromoča možnost, da razvijajo svoj poslovni model, da razvijajo možnost pomagati mladim v svoji državi in znižati brezposobnost. Zato, in to napovedujem, bomo vedno znova razpravljali, ali ni bolje pogledati resnici v oči in si priznati, da nekatere države v evromočjo morajo iti ven. Hvala. Hvala lepa. Uh, uh, gospod Tojer za Alde. Ja, eh, Hvala lepa nisem poročevalec o senci, vendar pa v imenu liberalcev bi želel pozoriti na to, da je vzpostavitev skupne valutne unije, evromoča, tudi prednostna na skupnem trgu. Se je integracija povečala skupno valuto, vendar pa glede na nestabilnost je potem prišlo do nazadovanja in to smo spremljali z zaskrbljenostjo, da je integracija vrednostnih verik zaradi finančne krize po statističnih podatkih nazadovala. In sedaj se je zdalo vprašanje, kako bomo v valutni uniji prišli tudi do skupne ekonomske finančne politike. Vedno je bilo jasno, da bomo imeti Evropsko unijo, da bi potem potrebovali tudi politično unijo. In z veliko zaskrbenostjo spremljamo, gospod Strabati ima prav, da v EU ni enotne predstave po državah članicah, kakšna bi naj ta skupna ekonomsko-finančna politika bila. Izpostavljam vprašanje, kar se tiče presežkov v nekaterih državah. Obstaja predstava, pa tudi tukaj v parlamentu, da bi lahko sprejeli nekakšno državno plansko načrtovanje, da bi lahko s tem znižali te presežke in da bi lahko zaupali in da ne moramo zaupati v mm, tržne procese. Tukaj kot liberalci vidimo veliko težavo, da bi taka politika seveda bila obsojena na propad. Ključno vprašanje je resnično konkurenčnost. Konkurenčnosti ne bomo dosegli s fiskalno politiko, kar se nam zdi podcenjeno v trenutni razpravi, pa je vprašanje, kako bomo zapolnili tehnološko inovativno vrzel. Premalo se govori o tem, kaj bi dejansko lahko storili za to, ne, da bi to dosegli samo z. Mm, zadržanost pri plačah, to že počnejo določene države leta in leta in potem seveda prihaja tudi do trend. Torej, gre za to, kako bi v mednarodnem okolju te države spet naredili konkurenčne. Samo z makroekonomsko politiko tega ne bomo dosegli. To celotno področje se nam zdi podcenjeno v razpravah po državah članicah. Dejstvo pa je, da pak za stabilnost in rast moramo navdihtiti življenjem, ključnega pomena je, da se vsi udeleženci prostovoljno držijo pakta za stabilnost in rast, da pokažejo zaveze, da se bodo tega držali. In to bo naš poročevalec o senci v predlogih sprememb tudi. Thank you. Uh, Mr. Viegas is taking the floor for the GUE. Gospod Viegas v imenu GUE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 nezaposlenost je zelo visoka, revščina se širi in gre za eh, mnoge sektorje, kjer je eh, ogromno revščine zaradi zmaževanja plač. Tu je vse skupaj zelo dvolično, kajti v nekaterih državah Eh, je po eni strani eh, ime usiljeno vrčevanje, eh, pri drugi strani ne dobivajo dovolj iz strukturnih sredstev, strukturnih skladov, govorimo o Portugalski in Španiji naprimer. Potem seveda imamo cilje za valuto evro in eh, jih je enostavno ne mogoče eh, dosegati. Eh, Po drugi strani pa poteka privatizacija, eh, uničevanje eh, socialne države, eh, neplačevanje prispevkov delavcem. Imamo veliko več prekarnih delavcev in podobno. Tukaj na vsej črti ne dosegamo zastavljenih ciljev. In, Pri tem pa obstaja ogromno pravil, ki jih države članice morajo upoštevati. Gre za uh, možnost demokratizacije uh, upravljanja in vodenja z vključevanjem parlamentov in uh, principa uh, lasništva. Edini način, kako bomo demokratizirali ta proces, je dajanje možnosti vladam in parlamentov, da se same odločajo o svojih eh, politikah, ko gre za razvoj. Eh, toliko sem prebral imenu kolege. Ernest. Najlepše hvala, Ernest Guptason. Uh, so uh... Najlepše hvala. Mislim, da je da se tukaj uh, ustrezno poročilo osredotoča na vlaganja, zato se zahvaljujem poročevalcu. Eh, seveda potrebno je eh, povezati to z um, človeškim kapitalom uh, in veri. Uh, in seveda s tem se zeleni strinjamo. Druga zadeva. Eh, treba je eh, zmanjšati oziroma izogniti se tekmi na vzdolj pri standardih in eh, plačah. Strinjamo se tudi z ugotovitvami glede socialne izključenosti, boja proti revščini in marginalizaciji. Ravno tako bi se želili, da bi v poročilu priznali neučinkovitost oziroma nedoseganje ciljev obstoječih eh, držav, ki že obstajajo. Eh, težko bomo na tem insistirali. Težko je seveda najti boljšo eh, ravnovesje v obstoječem okviru. Dve pomembni zadevi sta pri kompromisu B in D oziroma nista še v kompromisu, gre za potrebo po uh, vključevanju um, okoljskih ciljev v priporočila za posamezne države in druga zadeva pa je obdavčitev. Eh, tukaj ne bi imeli glasovanje po delih, eh, ampak te elementa sta ključna za mojo skupino in nime všeč, da nista vključena še zlasti, ker so bila vključena v neko rezolucijo pred šestimi meseci. No. Hvala lepa, Marko Vali. Hvala, hvala tudi v mojem imenu poročevalcu za eh, opravljeno delo in za usklajevanje eh, v parlamentu pri tej pomembni zadevi, ki je, eh, se navezuje na priporočila za posamezne države, vprašanje upravljanja v parlamentu, v svetu. Um, Na to temo obstajajo že ogromno nestrinjanja, razkolov in iskanje kompromisa pogosto pripelje še do poslabšanja stanja. E, težko se jasno definira, kaj je treba narediti, da bi e, države evromočja in Evropske unije prišle iz krize. Po v samem eh, poročilu nažalost ni kritike Evropske eh, komisije, ki temeli na treh stebrih vrčevanju, eh, strukturnih reformah in zasebnih investicijah. To je nek recept, ki nažalost v zadnjih letih ni pripeljal do izhoda do krize, ampak je ravno obratno, samo še poglobil tako socialno kot sicer. Vidimo, kako se to od izraža pri volitvah eh, veliko eh, ideologizacije, ideoloških pristopov. In eh, to je v bistvu posledica teh neuspelih eh, politik, ki jih pa še naprej zagovarjamo in jih ne kritiziramo v eh, poročilih, tudi v tem poročilu te kritike ni. Torej, neuspelo vodenje ali upravljanje. To je napačen sistem na ki temelji na eh, monetarni uniji, eh, niso jasno izpostavljene eh, neskladnosti in neravnotežje vezani na evro, tudi ni kritika neuravnote, ni kritike neuravnote uravnovešenosti, eh, ko gre za eh, presežke v nekaterih državah, kot so Nemčija in Nizozemska. Torej, ta eh, neravnotežja so veliko bolj pomembna in nevarna, kot si to priznamo. In obstajajo države, ki so v težavah ravno zaradi nezaključene gospodarske in, ekonom in monetarne unije. Eh, parlament eh, pa eh, eh, zmagoslavno ugotavlja, da temu ni tako oziroma obstajajo te, ta neravnovesja in pred presežki v proračunu v nekaterih državah, v drugih pa imajo hude socialne težave, o čemer sem govoril na začetku. Torej, gotovo je, smo še enkrat izgubili v parlamentu priložnost, da eh, zahtevamo spremembo, da eh, realno. Eh, prikažemo eh, težave monetarne eh, unije in eh, če tega ne definiramo evro kot težavo, ne pa da opredeljujemo to kot rešitev za vse težave, bomo še naprej tunili v krizo eh, in eh, iskali nepotrebne kompromise, eh, ki bodo na koncu pripeljali do nekontroliranega razpada. Moja skupina kot skupina IKR e si želi neko um, raz delitev, eh, ki bi bila eh, bolj demokratična in kontrolirana, eh, ki bi omogočala različen, drugačen pristop državam v krizi. Ne moremo imeti isto monetarno politiko za 19 držav, ki imajo drugačne zahteve, drugačne stopnje inflacije in drugačne potrebe. Ni Eh, optimalne rešitve v evroobmočju. Eh, mislim, da je zelo težko nadaljevati z eh, tem projektom in iskati še naprej neskončne kompromise. Zaradi tega, da ne bi prišlo do ekstremizov in nekontroliranega razpada, predlagam kontroliran no, situacijo. To je naš eh, pristop eh, in upam, da se bo eh, parlament tega začel zavedati, kaj te državljani se že. Hvala lepa. Gospod Mono, ne? Dobro, dajemo spet besedo poročevalcu. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Vsem poročevalcem v senci se še enkrat zahvaljujem, pa tudi vsem kolegicam in kolegam in strokovnim sodelavcem, ki so delali z mano. Eh, poslušal sem in slišal sem marsikak eh, argument, ki jih mnoge upoštevam, pa tudi kritiko evromočja. Ampak delo te, na tem poročilu ni namenjeno um, reševanju osnovnih problemov, ampak v uh, poštevanju obvejitev, v okviru katerih delamo in pripravi priporočil, uh, ki bi bila izvedljiva, uh, seveda na osnovi letnega smiselnega pregleda obstoječih politik. Zdi se mi, da če gledamo z investicijskega vidika, priporočila za posamezne države imajo smisel mnoge težave, s katerimi se uh, soočamo, uh, so povezane z uh, dezinvesticijami oziroma zmanjševanjem investicij, ki se ne nanaša, ne dogaja samo uh, v uh, evroobmočju, ampak tudi v drugih kapitalističnih gospodarstvih, naprimer v ZDA. Uh, če eh, grem, ne smemo iti predaleč. Na tej osnovi, kjer smo, Eh, kateri, eh, kjer je namen povečati investicije v evroobmočju, eh, zasebne in javne. Mislim, da je to način, da se izboljša življenski standard, gospodarstvo in socialni performance celotnega evroobmočja in Evropske unije. Zato poskušamo doseči kompromise, ki smo vam jih danes predstavili. Seveda nismo se ukvarjali z ključnimi um, problemi v nastanka um, evromočja. To ni um, območje tega uh, poročila to ni področje, ki ga obvladujemo, ampak gre za priporočila, kako izboljšati trenutno situacijo, ne glede na to, kakšna je. In to uh, smo tudi upoštevali v uh, predstavljenih predlogih sprememb. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil poročevalcu, vsem poročevalcem v senci za upravljeno delo. Mislim, da imamo smiselne kompromise in danes popodne bomo o njih glasovali. Tako, dopodanski del sestanka lahko zaključimo. Hvala lepa.